Da Vatna, vi ste pročevalka, imate 4 minute in potem bomo imeli 5 minut še za pritegnite pozornost predsednika. Izvolite, gospa Vatmans. Onze evropejske burgers vragen terecht, da to mer duno. Evropski državljani želijo več varnosti. Pravi, da moramo več storiti za to in mislim, da je jasno, da moramo imeti večje slovanje med državami članicami, pa tudi med zasebnim in javnim sektorjem. Javni in zasebni sektor trenutno ne delata dovolj dobro in to moramo urediti. Trenutno imamo 3,5 milijonov evrov, ki delajo v zasebnih varnostnih podjetjih. In, in moramo se zavedati, da potrebujemo neke regulacije tega, kdo je lahko varnostno podjetje, kaj lahko počnejo podje, varnostno podjetje, v katerem okviru delujejo. Potrebujemo zagotoviti pravo, pravilno usposabljanje, potrebujemo pravi, pravni okvir in nadzor podatkov. Kaj želimo od komisije? Želimo direktivo za to, da bi preprečili velike razlike med državami članice. To imamo standardna pravila, ki se jih morajo držati vsa podjetja, ki delujejo v tem sektorju. Želimo imeti odprt seznam vseh družb, ki se lahko uporabijo ta namen in potrebujemo konkretne standarde. Vemo, da, se, da obstaja v, v Evropski uniji zasebne varnostna, zasebne varnostna podjetja. In to lahko le škoduje podobi Evropske unije, če, ne, rav, če ne ravnajo prav. Tako da moramo vedeti, kaj počnejo ta varnostna podjetja. Kaj ti? Tu gre za dejavnosti, ki vključujejo uporabo orožja in zato potrebujemo nadzor. Naše poročilo vključuje številne uh, številna priporočila za komisijo in upam, da jih boste poštevali. In želimo se, da bi pripravili zelo knjigo. Vemo, da imamo veliko zelenih knjig in belih knjig in še marsičesa, vendar tu res potrebujemo zeleno knjigo. Tako bi lahko vključili vse deležnike, vse akterje iz zasebnega in javnega sektorja, ki delujejo na tem področju. In bi res lahko imeli na ta način dobro razpravo in to si tudi želijo evropski državljani. In nič manj od tega res moramo storiti, gospa Mogrini, ker bomo tako imeli boljše nadzorje, kaj se sploh dogaja. In to nam bo omogočilo tudi, da bomo preprečili zlorabe, za katere vemo, da obstajajo v tem sektorju. Pogosto se pogovarjamo o težavah v obramnem sektorju in da potrebujemo več obrambe za manj denarja. Prišlo je do velikih rezov v obramnem sektorju, tako da gotovo je prišlo do. do torej, želja potem, da se določene stvari dajo v znanje izvajanje. Vendar hkrati potrebujemo več specializiranega znanja in ne moremo tega pričakovati od teh zasebnih varnostnih podjetij, razen, če imamo jasne določbe glede tega, kdo je lahko varnostno podjetje in kakšen nadzor teh podjetij. Upam, da boste uporabili to priložnost, zato da bi pripravili osnutek direktive v kateri bi imeli določena pravila, s katerimi bomo lahko uh, regulirali delovanje zasebnih varnostnih podjetij, kajti ne more ta podjetje nadomestiti vojske. Torej, torej moramo uh, jasno povedati, kaj lahko delajo, kaj ne, in imeti nadzor nad tem delom. Upam, da boste upoštevali naše predloge. Hvala vsem kolegom, ki so me podprli pri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 Hvala za besedo. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, visoka predstavnica. Zavedam se, da na omejen način varnostna podjetja so lahko vključena v izvajanje obrambnih nalog, vendar pa se ne strinjam z vašim pozivom, da bi imeli nove direktive, kajti. Varnostne agencije bi morale biti podvržene enakim pravilom obveznosti, kot to velja za vse druge državljane. Ne more imeti več pravic kot običajni državljani. Menim, da dajanje te storitve v zunanje izvajanje, kot je to opisano v strani pročevalke, je negativen pojav. In Morali bi imeti prava priporočila s tem v zvezi. To bi podprl. Hvala. Je bardzo, teraz bardzo proszę pani. Hvala. E, Katarina Kimičina, izvolite. Signor alto rappresentante, negli ultimi anni il settore della sicurezza privata effettivamente. V zadnjih letih je prišlo do velike širitve zasebnih varnostnih podjetij, zlasti ker je prišlo do rezov v vojaških sektorjih sektorjih, v državah članicah. Države so potem dale te naloge v zunanje izvajanje. Vendar najem teh zasebnih varnostnih podjetij je bila posledica ekonomske politike. Varnost je kompleksno in občutljivo področje in tu ne moremo imeti zgolj vprašanje ekonomske logike in čim nižjih stroškov kaj ti pri varnostni dejavnosti gre za obveščevalne dejavnosti. In eh, torej tu moramo imeti prav pravni okvir na ravni EU, zato imeli nadzor nad delom zasebnih varnostnih podjetij, moramo imeti tudi možnost spremljanja tudi za delovanje v tretjih državah in mora imeti ustrezne podatke oziroma ustrezne načine za prijavljanje morebitnih nepravilnosti. Hvala, gospod Notis, izvolite. Najlepša hvala. Ustava določa, da ima eh, država odločilno vlogo pri eh, določanju dovoljene mire nasilja. Sedaj pa se prenaša ta odgovornost na zasebna varnostna podjetja in to naj bi bilo verodostojno. Tega enostavno ne moremo sprejeti in tako se ne more nadaljevati. Eh, to se je dogajalo že v Iraku. Eh, tam eh, smo eh, se vojaško udejstvovali in ta podjetja so bila tudi že obsojena, kršene so bile človekove pravice, prišlo je do vojnih zločinov, tako ne moremo nadaljevati in tega enostavno ne, moremo, ne morem podpreti, da bomo sedaj vzpostavili instrument, ki legitimizira uporabo nasilja strani zasebnih varnostnih podjetij. Za varnost so odgovorne vlade. Hvala lepa, gospod Sinadinos, izvolite. Gospod predsedujoči, vedno več je terorističnih napadov in zato je tudi vedno več grožen. Zasebna varnostna podjetja eh, ne morejo biti učinkovit odgovor na to. Vidimo, da je veliko različnih ciljev na tem področju in teh ciljev zasebna varnostna podjetja nikakor ne morejo uresničiti. Potrebujemo dobro uh, oboroženo uh, silo, uh, Eh, in eh, dobro oborožene vojaške enote in zasebna podjetja lahko s temi potem sodelujejo na eh, ravni informatike in tako naprej. Ampak potrebujemo tudi ustrezno pravno podlago za delovanje teh podjetij. Ne smemo dopustiti, da ta podjetja prekoračijo svoje pristojnosti, tudi kar zadeva sodelovanje. V nasprotnem primeru lahko pride do velikih težav. Najlepša hvala doamnă președintă doamnă mogherini stimați colegi eu. gospod predsedujoči eh, dragi kolegi tudi jaz sem za poročila ki so bila podana eh, povsem jasno je da je zasebnih varnostnih podjetij vedno več in imamo tudi statistike o teh eh, zasebnih varnostnih podjetij jasno je da je izzivov vedno več, eh, ampak eh, ta podjetja ne morejo prevzeti ulogo eh, države. Seveda pa državljani želijo več varnosti in prav je, da pripravimo tudi študijo o učinkih teh zasebnih varnostnih podjetij. Potrebujemo skupno upravljanje, potrebujemo skupne določitve vendar pa je pomembno tudi, da vzpostavimo evropski model, ki bo tudi učinkovit pri eh, regulaciji teh eh, zasebnih varnostnih podjetij. Potrebujemo evropski model. Vsaka država članica tega področja ne more urejati sama. In eh, pomembno se mi zdi tudi, da upoštevamo različne pravne vidike. Hvala lepa. S tem se zaključuje ta razprava pet minut proste razprave smo imeli, sedaj pa uh, visoka predstavnica gospa Mogherini. Hvala lepa. Naj najprej povem, da pozdravljamo to poročilo, ki predstavlja novo poglavje na področju ozaveščanja o zasebnih varnostnih podjetjih. Kot ste omenili, so zasebna varnostna podjetja včasih ključnega pomena za zagotavljanje varnosti evropskih in pa humanitarnih operacij po svetu. Evropska unija eh, povsem spoštuje načela mednarodnega rdečega križa. Eh, torej menimo, da je uporaba zasebnih varnostnih podjetij posem legitimna. Ta podjetja lahko igrajo pomembno vlogo pri zaščiti humanitarnih delavcev ali pa ljudi, ki živijo na konfliktnih področjih. Vendar pa seveda ta eh, podjetja niso izuzeta eh, iz eh, mednarodnega humanitarnega prava. Kot zasebni ponudniki morajo ta podjetja spoštovati najviše standarde človekovih pravic. Pravni okvir že obstaja, zasebna varnostna podjetja ne delujejo v vakumu in uh, Evropska unija je prva podpisala konvencijo, ki, ki sta jo pripravila Švica in pa Rdeči križ eh, za zasebna varnostna podjetja. Sedaj pa moramo nadaljevati z razširitvijo tega okvira in pa z uh, univerzalnostjo uh, tega okvira. Na ta način bomo lahko nadzirali zasebna varnostna in pa vojaška podjetja, ali na ta način bomo lahko ukrepili Eh, že obstoječe eh, pobude, eh, kot recimo mednarodni kodeks obnašanja. Veseli me tudi spoštovanje načel Združenih narodov o človekovih pravicah. To poročilo je bilo sprejeto v Evropski uniji v lanskem letu. Rada bi se osredotočila na tri točke. Če želimo boljši regulativni okvir, potem. Eh, morajo napredek doseči predvsem države članice. Države članice lahko spremenijo trenutno eh, direktivo o javnih eh, razpisih in pa pravila povezana s tem. Kar zadeva službo za zunanje delovanje, naj vam zagotovim, da morajo vsa zasebna varnostna podjetja, ki jih najamemo, spoštovati oziroma podpisati konvencijo o oziroma kodeks obnašanja o spoštovanju človekovih pravic. Eh, vedno eh, več eh, je uporabe dronov, vedno več je civilnih vojaških operacij, zaradi tega moramo zakonodajo nenehno posodabljati in zato potrebujemo podporo držav članic, akademikov, pravnih izvedencev in pa nevladnih organizacij. Le na ta način bomo lahko ugotovili, katere storitve lahko posredujemo zasebnim podjetjem in katere pristojnosti morajo ostati v rokah vojaških enot številne izkušnje v preteklih eh, letih eh, v evropskem javnem sektorju lahko služijo tudi zasebnemu sektorju. Zasebna podjetja pogosto sodelujejo eh, z vojsko. Zaradi tega je ključnega pomena, da sodelujemo z organizacijo, mednarodno organizacijo za kodeks obnašanja, zato da vzpostavimo in spoštujemo mednarodne standarde. Eh, sedaj potrebujemo eh, močnejši pravni okvir za zasebna varnostna podjetja. To je zagotovo v interesu Evropske unije, pa tudi v interesu vsega sveta. Le na ta način bodo lahko ta, ta zasebna varnostna podjetja prispevala k operacijam in pomagala humanitarnim delovcem in pa vojski posod po svetu. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa visoka predstavnica. Hvala lepa za vaše sodelovanje prepričan sem, da boste cenili današnjo razpravo. S tem je razpravo zaključena, jutri pa bo potekalo glasovanje.